sprejemom zapisnika. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je vprašanje za ustni odgovor in sicer strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014 do 2020. Ena avtorica je eh, podala to vprašanje za ustni odgovor. To je gospa Ulfskog.

zlasti pa to velja za tista delovna mesta, ki so postala bolj nevarna eh, v krizi. Potrebujemo močna skupna pravila za delovno mesto. To koristi vsem nam, ne samo delavcem in državljanom. To je dobro tudi za podjetja. V neki mednarodni študiji so ugotovili, da podjetja, ki izdajo deset evrov za eh, preventivno izboljšanje delovnega mesta, lahko pričakujejo eh, dvojni izkupiček eh, investicije v delovno mesto pa zahtevajo tudi ista pravila eh, zaradi konkurence. Mi potrebujemo eh, neke minimalne standarde. Seveda pa lahko države članice zahtevajo višji nivo zaščite. Potrebna so eh, enostavnejša pravila, manj birokracije, vendar nikakor ne na račun eh, zdravja ljudi in življenj ljudi. Eh, ne pomaga seveda, da bi tu izuzeli eh, MSP-je. Eh, velika podjetja namreč imajo dovolj finančnih virov, da v primeru nesreče pri delu eh, tudi finančno ukrepajo. Pri MSP-jih, kjer je marža dobička zelo majhna, pa je težko in tam je vsak zaposleni zelo pomemben in če se nekaj zgodi, nimajo ne zadosti finančnih virov, ne dovolj osebja, da bi karkoli ukrenili. In zaradi tega morajo vsa pravila za varstvo pri delu veljati tudi za majhna in srednje velika podjetja. Vsi delavci bi morali imeti pravico do dobrega delovnega mesta, ne glede na to, v katerem podjetju delajo. To je moj zaključek. In Predlogi, ki so bili do sedaj predloženi parlamentu, pa so imeli drugačno izhodišče. Več kot 90 odstotkov eh, vseh delavcev v Evropski uniji bi bilo izvzetih od spoštovanja pravil eh, za varnost in zdravje pri delu. In to seveda ni sprejemljivo. Večina poslancev v tem parlamentu je sklenila, da to ne more biti spremljivo. In zaradi tega je tudi tako pomembno, da takoj na začetku mandata eh, preučimo to vprašanje, eh, kaj ti rešitev ni pravzaprav v spodkopavanju pravil. Eh, mi eh, moramo olajšati stvari podjetjem in posameznikom, da spoštujejo pravila. In v ta namen je potreben ofenzivni program Evropske unije, potrebujemo podporni sistem, dobre instrumente, orodja, opremo v malih podjetjih, izboljšanje delovnih pogojev, sensibilizacijo delodajalcev in delodajalcev delojemalcev zato, da bodo delavci bolje opravljali svoje delo tudi v težavnih okoliščinah. Potrebna je eh, poenostavitev delovnega okolja, seveda pa ne eh, Eh, slabšanje letega. Potrebna je ofenzivna strategija eh, za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu, eh, zato da pač preprečimo psihosocialne težave, rakotvorne bolezni oziroma rakotvorne snovi in tu moramo celovito razmišljati, zato da bi bili dobra Evropska unija, ki skrbi za dobra delovna mesta in eh, pravično konkurenco zato da bomo dejansko imeli dobre proizvajalce blaga in storitev ki jih pač sami uporabljamo ali pa prodajamo. Hvala. Besedo dobi gospa komisarka. Izvolite. Um, eh, Gospod predsednik, eh, gospa eh, predsednica odbora za zaposlovanje, spoštovanje poslanke poslanke in poslanci. Komisija želi izboljšati pogoje in varnost in zdravje pri delu. Novi strateški okvir Evropske unije, ki je bil sprejel janja, junija, odraža eh, ta naš eh, cilj. Evropska unija ima obsežno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu. Eh, nov strateški okvir pa dopolnjuje pravni akij, s tem, da promovira celovit pristop. Potrebna je koordinacija nacionalnih politik in izboljšanje implementacije zakonodaje. Strateški okvir identificira tri glavne izzive. Prvo, izboljšanje izvajanja eh, zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu, zlasti z izboljšanjem eh, zmogljivosti MSP-jev, da eh, izvajajo učinkovite preventivne ukrepe, potem eh, drugeč izboljšanje in preprečevanja eh, bolezni na delovnem mestu in tretjič demografske spremembe je treba upoštevati in učinke na delovno silo. Vseh teh treh vprašanj se lahko lotimo, če sodelujejo vsi deležniki komisija sodeluje z državami članicami z evropsko agencijo za varnost na delu eh, sodelujemo s svetovalnim odborom za varnost eh, in zdravje pri delu in eh, z odborom višjih inšpektorjev mi želimo zagotoviti spoštovanje obstoječih pravil agencija in oba odbora pregledujeta tudi svoj delovni delovni program v luči novega strateškega okvira. Eh, socialne partnerje bom tudi vključevala in sicer eh, v okviru sektorskega dialoga, ko je to primerno. Eh, tripartitni svetovalni odbor o varnosti in zdravju pri delu bo pomagal komisiji pri razvoju orodja in instrumenta za boljše spremljanje implementacije zakonodaje. nameravam uh, uvesti posebne kazalnike za to področje. Uh, določene ukrepe že izvajamo, eh, naprimer uh, orodje za oceno tveganja, ki ga uporabljamo online, potem dajemo usposabljanje za inšpektorje, želimo izboljšati inšpekcije v uh, mikro. Uh, podjetjih in majhnih podjetjih, saj je eh, na tem področju še treba nekaj postoriti. Eh, želimo pač eh, razširiti že obstoječe vodiče o primerih dobre prakse in seveda je treba zastaviti cilje, racionalizacije pravnega okvira, zlasti za MSP-je. Hkrati seveda moramo eh, ohraniti isto raven zaščite. V tem smislu je komisija sprožila ekspost eh, od pregled 24 eh, obstoječih direktiv. Rezultate tega pričakujemo ob koncu 2015. Eh, mi moramo seveda vedeti, eh, kako vplivajo spremembe v delovni organizaciji na telesno in eh, umsko zdravje. To je tudi točka, ki se ji želimo posvetiti. Priznavamo, da je treba izboljšati statistike o varnosti in zdravju pri delu, potrebujemo aktualne podatkovne baze. Statistični podatki so potrebni za to, da identificiramo eh, nevarnosti in tu je treba seveda upoštevati vaše pripombe in predloge. Ob eh, koncu želim povedati, da bodo rezultati tekoče evaluacije varnosti in zdravja pri delu vplivali tudi na nove zakonodajne pobude, na zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu. E, ta zakonodaja in vsi novi predlogi morajo temeljiti na e, dejstvih in ocenah učinkov. Hvala lepa. Gracias, Hvala, gospod Tisen. Zdaj bomo imeli razpravo in besedo dobi gospod Beker. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. E, z večino šestinštirideset proti ena proti ena smo v odboru za zaposlovanje sprejeli e, to vprašanje za ustni odgovor in ugotovili smo da nismo zadovoljni s sedanjim stanjem in prednostnimi nalogami za prihodnja leta dostikrat namreč vidimo posledične eh, bolezni, ki izhajajo iz eh, delovnega okolja in vse to prinaša zelo visoke stroške za zdravljanje. Eh, ljudje manjkajo na delovnem mestu, imajo zaradi tega manjši prihodek in podobno. Eh, gospa komisarka iz vaših odgovorov vidim, da ste to tudi vi spoznali posem jasno, kajti sicer pač ne bi eh, mogli dati vseh teh opredelitev. Z zadovoljstvom sem ugotovil, da ste očitno upoštevali celovit pristop. Eh, vendar nam je jasno, da so potrebni še bolj jasni cilji in zavezujoči roki za ta strateški okvir potrebujemo okrepljeno nadzorovanje tveganj in nadzorovanje nesreč pri delu in poklicnih bolezni. E, mislim, da še nismo na koncu poti in veselil bi se, če bi v nadaljni fazi sodelovanja z vami, gospa komisarka, eh, govorili eh, o dejansko izpolnitvi vseh teh načrtov. Hvala lepa. Eh, gospa Steinruck. Predlog komisije je prišel dokaj pozno, saj je Evropski parlament že v letu 2011 zahteval nadaljevanje strategije in to kar smo dobili na mizo ni prava strategija. Eh, konkretni predlogi, roki, cilji so potrebni. E, saj se soočamo stalno z novimi izzivi zaradi spremenjene tehnologije, novih oblik dela, novih oblik obolen. Če navedem samo en primer. 80 odstotkov depresij se pojavi v uh, poklicni dobi in mnogi manjkajo uh, na delovnem mestu zaradi depresij in tu potrebujemo preventivno preventivne programe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. To področje moramo resno vzeti in kot zakonodajalci moramo poskrbeti za to, da vsi tisti, ki delajo, da so tudi zdravi. Zaščititi jih moramo. In eh, malih in eh, srednje velikih podjetjih ne smemo eh, izključevati iz teh obveznosti zaradi tega, ker je tu manda pre, velika birokracija. Eh, v tem primeru eh, bi so to breme finančno in drugačno preložili na celotno družbo. Mi moramo podpirati MSP-je pri preprečevanju in pri uresničevanju. To je bolje, kot eh, če prelagamo tveganja na druge. Senjora McIntyre. Hvala, gospa McIntyre. Uh, thank you, Najlepša hvala, gospod predsednik. Pozdravljam. Uh, Eh, ta pregled. Mi potrebujemo nek eh, okvir za varnost in zdravje, ki odraža nove zdravstvene eh, vzorce in tudi tveganja. Eh, mi potrebujemo zakonodajo, ki bo omogočila varnost eh, ljudem. Eh, ne sprejemam ukrepov, zaradi katerih bi imeli manjšo varnost. Vendar boljša zakonodaja ne sme biti dirka k dnu, ko gre za varnost in zdravje pri delu. Mi moramo k večjemu zmanjšati kompleksnost eh, zakonodaje, kajti v tem primeru bomo tudi izboljšali spoštovanje zakonodaje eh, in zmanjšali bremena za uh, Eh, podjetja. zdravstvene inšpekcije se morajo osredotočati na to kar se dejansko dogaja na določenem delovnem mestu in ne na vprašanje ali je v eh, omari pravi dokument. torej eh, pozdravljam poskuse zmanjševanja administrativnih bremen olajšanja zakonodaje in dokumentacija za oceno tveganj bi se morala olajšati za podjetja, ki delujejo v sektorjih z majhnim tveganjem. Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi eh, komisiji za odziv. Seveda moramo vedeti, o čem govorimo. Vsako leto več kot 4000 eh, delavcev eh, umre v Evropski uniji zaradi nesreč pri delu in več kot 3 eh, milijoni ljudi oziroma delavcev eh, je žrtav nesreč. Eh, tu gre za zelo velike številke. Vi govorite o enajstih eh, osebah na dan, ki umrejo kot posledica nesreče, osem tisoč ranjenih In zaradi tega je to vprašanje zastavljeno komisiji. E, tu je cela vrsta specifičnih vprašanj in od komisije ne pričakujem odgovorov na vsa, vendar želim pravzaprav izpostaviti eno ali dve vprašanje. Ko govorimo o merljivih ciljih, rokih, periodičnem oziroma občasni evaluaciji, želimo seveda vedeti, kako je s statistikami zanesljivosti le teh rokih, ali je tu kaj napredka na teh področjih, ali uh, so sprejeti kakšni ukrepi za uh, izmenjavo primerov dobre prakse. MSP ji bi lahko dobivali podporo podporo večjih podjetij v eh, tej verigi sodelovanja med naročniki in dobavitelji. Mi potrebujemo eh, za zakonodajo tudi neke, neka navodila, ki so prijazna uporabnikom ali bi nam komisija lahko nekaj več o tem povedala. Potem vprašanje eh, statistik glede na spol in starost. To vprašanje je zelo pomembno te informacije eh, nam bodo pomagale pri oblikovanju boljše politike. Potem pa še dve stvari. Eh, delavci so v neki raziskavi pokazali, da je stres največje tveganje eh, za nesrečo na delovnem mestu. Kar 53 odstotkov ljudi to meni. Eh, vem, da obstajajo pač kampanje za zdravje in varnost eh, pri delu. Vendar, ker je pač to tveganje tako veliko, je tu na tem področju treba storiti več. Komisijo sprašujem, ali obstajajo kakšni predlogi za promocijo zdravja zdravega okolja in eh, mentalnega zdravja eh, in dobrega počutja na delovnem mestu. Eh, potem pa seveda potrebujemo nekaj okostno-mišičnih obolenjih, komisija je to, oziroma svet je to izpustil in mi vidimo, eh, da je eh, ergonomsko tveganje zelo veliko in to je treba tudi upoštevati. Ne predlagam, da si sedaj ogledamo direktivo, vendar ali je komisija razmislila, kako pravzaprav obravnavati to vprašanje na bolj učinkovit način. Hvala lepa. Señora Boylan. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Pozdravljam to razpravo o varnosti in zdravju pri delu. Pozdravljam dejstvo, da komisija želi zaščititi delavce. Eh, mi ne moremo imeti ukrepe za zaščito delavcev na eni strani, po drugi strani pa spodbujate politike, ki vodijo v prekarno delo. Eh, um, polovični delovni čas in podobno je postal nekaj normalnega. Cela vrsta delavcev uh, ni zadostno zaposlena. To ima seveda psihosocialne uh, vplive. Tega ne smemo uh, podcenjevati. Negotovost zaradi delovnega mesta povzroča stres za delavce in eh, povzroča obolenja. Dosti krat pač eh, opravljajo dela, s katerimi se ne morejo preživljati in to vpliva tudi negativno na njihov dostop do zdravstva in zdrave hrane. Torej, mi moramo izboljšati pogoje za delavce in eh, če govorimo o varnosti in zdravju pri delu, moramo seveda tudi govoriti o nizkih plačah in in negotovih delovnih razmerah. Hvala, gospod Deli. Kolegi. Drage kolegice in kolegi, v svojem poročilu 2011 sem se osredotočila na varnost in zdravje pri delu in tu sem zastavila zelo ambiciozne cilje. Vendar to je bilo pred tremi leti. Pred tremi leti. In sedaj govorimo o okviru 2014-2020. Vsako leto. O, Eh, imamo zelo veliko žrtev eh, na delovnem mestu. Tu eh, je treba upoštevati tudi kostno mišična obolenja, rakotvorne snovi in podobno. Vse to je seveda. Um, ekonomsko breme, kajti bolezni stanejo zelo veliko za naše eh, zdravstvene sisteme, pa tudi za podjetja. Kako želimo pravzaprav tudi odpraviti neenakosti med moškimi in ženskami na delu? Kako pravzaprav upoštevati socialna partnerstva? Kako boste definirali eh, poklicne bolezne? Torej, vaš strateški okvir ni zadosten. Eh, Claude Juncker pravi, eh, da je to zadnja priložnost za komisijo. To je zadnja priložnost, eh, da eh, spravi evropejce z delom, kajti ljudje ne smejo zgubljati svojega življenja takrat, ko služijo za življenje. Gospod Pedičini, hvala lepa. Gospod predsednik. Po zadnjih statističnih podatkih eh, Mednarodne agencije za eh, raziskovanje raka. Eh, vsako leto zboli za rakom milijon pa pol ljudi, 8 odstotkov pa kot posledica poklicnih razmer. Tudi azbestna vlakna močno vplivajo na obolenja enainštirideset odstotkov je azbestnih obolenj in samo trinajst odstotkov svetovnega prebivalstva živi pri nas in če je to težavno eh, v kontekstu azbestnih vlaken je to seveda tudi težko v kemični industriji, v jeklarstvu in podobno. Ali želimo končati to uh, svinjarijo ali ne? V komisiji pa če boste rekli, no to so vprašanja, ki zadevajo države članice, vendar države članice. Naprimer, v Italiji eh, smo imeli skandal z eternitom. Milijoni eh, državljanov niso priča eh, pravični obravnavi. Konec s temi svinjarijami. Gospod Mann ευχαριστώ κύριε πρόεδρε το σημαντικό σαν αφορά το Χαλά. Pomembno je, da razumemo, da zdravje na vašem predelu sta nekaj, če se ne moramo usiliti. Podjetniki morajo vedeti, da sta zdravje in varstvo delo za nekaj, kar izboljša njihovo učinkovitost in to pomeni tudi raz za podjetja. In vse, kar, o čem smo danes pogovarjali, je povezano s preventivo. In preventiva je nujna. Pogosto delci nimajo pravih preventivnih ukrepov. So, so, srečujemo se tudi z poklicnimi boleznimi, ki jih ignoriramo. Številni delavci dobijo raka in druge bolezni zaradi elementov, s katerimi pridemo, pridejo v stik pri delu. Grče in druge države imajo zaradi vrčevanja popoln kolaps zdravstvenega sistema. Recimo pri nas pacijenti čakajo po šest mesecev, da pridejo na vrsto. In preventiva rešuje življenja, vendar moramo se zavedati, da je realnost taka, da nekatere zanimajo le številke, vrčevanje in trojka in v takšnih razmerah so potem delavci prepuščeni v sodi delovni pogoji v evropski uniji so takšni da bi jih morali izboljšati to je jasno še posebej na področju mm, zdravja in varnosti po vsem svetu ampak eh, tukaj potrebujemo več evrope tri milijone eh, delavcev trpi in veliko jih umre zaradi slabih pogojev dela. Približevanje pogojev dela v državah članicah je nujno potrebno. Direktivo že imamo, potrebujemo pa novi strateški okvir, pristop je pravilen in v odboru za zaposlovanje seveda to potrebujemo in temu pritrjujemo. Moramo sodelovati in moramo izboljšati zadeve. Pri malih podjetjih je to zelo pomembno in pri velikih podjetjih je to Eh, ključen dejavnik tveganja za delavce, še posebej v malih podjetjih, pa se predpisov držijo le v omejenem obsegu zaradi stroškov. Sem zato, da ne bi ustvarjali nove birokracije, ampak da bi podjetjem pomagali pri zaščiti delavcev in da bi mala in srednja podjetja dejansko postavili v središče revizije za leto 2016. Da poskrbimo torej, da bodo konkretni ukrepi učinkoviti. Hvala. Yes. Hvala. Gospod Simon, izvolite. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Žal, vidim, da je komisarka storila isto kot dopovdne. Prepravila je nekaj, kar je pripravila, kar je predstavila s prijazne besedami. Ta strateški okvir ni strateški okvir. Tu ni nobene vsebine. Kje vemo, da rak ubije največ ljudi pri delu in tega ni v tej strategiji. Kje se govori o azbestu, ki vsako leto ubije na deset tisoče ljudi? Kje se azbest omenja v tem tako imenovanem eh, strateškem, um, strateškem uh, do dokumentu. V Združenem kraljestvu je bilo uh, več kot 3000 ljudi uh, odpuščeni, zato ker so se drznili spregovoriti o težavah pri ogledevase predelov. Kaj pa, ali smo povedali kaj o tem, ali smo povedali, ali imamo kakšen seznam delovnih bolezni, ki bi ga lahko uporabili na uh, ravni EU. Vem, da komisarka ima lepe namene, vendar če nimamo vsebine, potem ne moremo nič storiti. Sicer je vse skupaj bolj videti, bolj kot nekakšna dimna zavesa. Hvala. No, no Gospod gospod Girike ni tu. Ne vem, ali je tu ali ne, zdi se, da ne. Potem gremo naprej. Gospod Dornano, izvolite. Por favor. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdravje in varstvo pri delu sta osnova za delovanje podjetij in zaposlenih imamo vedno več tehnik, vedno več novih poklicnih tveganj, imamo tudi vedno bolj uh, in potrebujemo tudi te vremerno zahtevno regulacijo. Sedaj živimo v krizi, gospodarstvo je ranljivo in to tudi škoduje uh, varstvu in zdravju pri delu, vendar to je nujno. Evropska unija ni rešitev. Ultraliberalna komisija ne podpira zdrave in vaste predelu in poskusov, da bi uh, zadeve zboljšali. Imamo tehnokracijo, ki upošteva multinacionalke in uh, želi se vzpostaviti trg dela, kjer uh, se ne bo upoštevalo Eh, pravic delavcev in moramo biti pozorni, kajti Evropska unija ni zdravnik, temveč pacijent. Potrolin, izvolite. Minuta in pol, izvolite. Torej, na ta novi okvir smo čakali, vendar tu smo dejansko priča določenemu napredku, vendar imamo še, še vedno uh, veliko izzivov. Vsak dan 11 ljudi umre. Uh, Uh, eh, vsak leto umre 11 ljudi pri delu, 8 tisoč nesreč se zgodi eh, vs, uh, vsak dan. V času, ko jaz govorim, se zgodi 8 delovnih nesreč. To je drama in to ima tudi velik gospodarski vpliv, pa tudi na socialno varnost in na podjetja. In pozdravljam politično voljo tega načrta, vendar ni dovolj da le govorimo o tem. Potrebujemo cilje, ki so merljivi, potrebujemo številke. In kaj mora biti ključnega pomena? Preventiva, ki mora stalno potekati in ki mora vključevati socialne partnerje na vseh ravneh. To je ključnega pomena. Moramo tudi dati sredstva uh, delovnim inšpekcijam, tako ko gre za človeške vere kot uh, za denar in za možnosti usposabljanja. Sporočilo navaja, kako pomembno je, da se sredotočimo na MSP. MSP-jem moramo pomagati in pomembno je tudi to, da poenostavimo regulacijo, vendar tega ne smemo storiti tako, da bi ogrozili zdravje in varnost pri delu. Eh, zdravje in življenje nimata cene. Hvala. Speaker, eh, eh, Jongerius, minuto in pol, izvolite. Geachte commissaris, het is een goede zaak dat. Gospod predsedajoči, to je pozitiven predlog. Komisija želi manj pravil uh, vendar varstvo v predelu in zdrave delavcev sta ključnega pomena. In uh, v tem novem okviru ste delali na način, da bi EU uh, eh, bila kraj, kjer se ne le podjetja, temveč tudi delavci dobro počutijo. In v preteklih letih smo priča novim oblikam dela. Imamo fleksibilne oblike dela, uh, imamo veliko prekernih delavcev, ki nimajo nobene gotovosti in takšni delavci tudi nimajo enake zaščite kot drugi delavci. In ali bo komisija se osredotočila na takšne delavce ali bo zagotovila jamstva glede uh, varstva pri delu in zdravja delavcev, tudi ko gre za to vrstne prekerne delavce. Potem podjetniki. Uh, so obravnavani v tem okviru, vendar nismo pa obravnavali v tem okviru recimo policistov in drugih eh, delavcev tako, da me zanima, ali boste podali konkretne predloge tudi za to vrstne osebe, ki skrbijo za našo varnost, ali bodo tudi oni imeli enaka jamstva, kar zadeva varstvo pri delu. Seuraavaksi edustaja Čarjanopulos, yksi eh, minuutti, olkaa hyvä.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 Eh, oziroma delodajalci niso krivi, če pride do nesreč in delavci morajo sami poskrbeti za svojo zdravstveno obravnavo, če je ta potrebna. Mi smo ubili delavce, mi smo naredili iz delavcev invalide v ledidelnicah v Grčiji. Številne nosečnice so morali prekiniti svojo nosečnost. E, imigranti delajo v grozljivih okoliščinah in na 100 tisoč delavcev umre v Evropski uniji zaradi pogojev pri delu, zaradi poklicnih bolezni. In tudi to so, stra, tudi, tudi to so stroški za komuniste, za delovsko gibanje, so delavci prva prednostna naloga. Mi potrebujemo resno zakonodajo, moramo pomagati tistim, ki so uh, žrtve poklicnih bolezni in tudi moramo kaznovati tiste, ki so krivi za njihovo situacijo. Kaj tema ki jo obravnavamo je nekaj kar je povezano tudi z gospodarsko situacijo v italiji omenjali smo smrti na delovnem mestu omenjali smo tudi težave z azbestom v moji državi In prav je, da se s tem pogovarjamo tu in v moji državi. Evropska unija je skupnost, ki ima zelo napredno zakonodajo na področju zdravja in varstva predelov, vendar pogosto se to zakonodajo obravnava kot pretirano birokracijo. In vprašanje je, ali smo dejansko dosegli svoje cilje. Sodnik Marko eh, Biagi je bil zato ubit v Italiji. On je dejal, da so pomembni cilji, ne pa pravila. In kakšni so cilji? Pomembna so usposabljanja, pa ne le za delavce, temveč tudi za mlade, ki se pripravljajo na stop eh, na trg dela. Morajo vedeti, kakšno delo je dobro in kako izbrati delo in katerih, eh, kako se vesti v odnosu do delodajalca. Do, do, do, do, do, do, do, do. Torej, to je pristop, kjer se delodajalce ne obravnava kot neko nevarnost. Zrelo gospodarstvo, visokotehnološko gospodarstvo mora spodbujati varne delovne pogoje in komisija mora delati na tem. Minuti, Gospa Blinki, vi čujete minuto in pol. Ja. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Komisarka, strinjam se, da preventiva in politika uh, izvajanja pravil glede varstva in zdravja pridel so uh, nekaj pomembnega. Vendar tu ne govorimo o nekih samodejnih napravah. Ta nov strateški okvir mora ciljati na ljudi, ki trdo delajo in vedno dlje zaradi daljše pričakovane življenjske dobe. Zato moramo poštevati tudi demografske spremembe v Evropi. Nadejavci bodo morali to tudi sami ugotoviti in bodo morali zaposlovati tudi starejše ljudi. In seveda so tveganja za starejše delavce eh, drugačna od tvegan, ki zadevajo mladi ljudi. Če želimo zagotoviti, da bodo ljudje lahko čim dlje delali, potem bomo morali temu eh, prilagoditi tudi pravila glede zdravja in varstva pri delu. Premalo pozornosti se je namenilo psihosocialnim tveganjem recimo uh, nadlegovanje delavcev, potem grožnje delavcem, da bodo odpuščeni. To, da nekomu rečemo, da ga bomo odpustili in da je veliko drugih, ki lahko vzamejo njegovo delovno mesto, je takšna, je takšna težava, o kateri treba govoriti. In vsi delavci se ne morejo vsemu prilagoditi. In torej, uh, Vse to upošteva tudi, vpliva tudi na psihosocialno uh, razpoloženje delavcev. Eh, eh, v Evropskem parlamentu je danes papež dal zelo navdihujoč govor in govoril je predvsem o človeškem dostojanstvu In najbolje damo nekomu dostojanstvo tako, da mu damo delo. To izboljša njihovo samozavest in jim da nek namen. Vendar nima smisla, da damo nekomu delo, če potem tem, pri tem delu niso varni. In jasno je, da se to dogaja v številnih delih Evrope. Pred časom je latvijski eh, premijer. uh, odstopil zaradi nesreče, ki se je zgodila v njegovi državi. Zato je moja kolegica Harken tudi predstavila, koliko ljudi je ranjenih, poškodovanih delovne veste. Te statistike so grozljive, tako da to kaže na to, kako pomembno je delati na tej tematiki in kako pomembno je izvajati priporočila čim prej.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 ko govorimo o odsotnosti z delovnega mesta, uh, imamo sedaj torej novo strateški okvir, ki obravnava tudi to vprašanje. In cilj tega strateškega okvira je to, da bi podaljšali poklicna obdobja in da bi spodbudili ljudi, da bi se kasneje upokojevali. To je tudi povezano s konkurenčnostjo v Evropi in tega ne smemo. Uh, omalovaževati. Zanima me, komisarka, kako uh, boste izvali ta strateški okvir, kako boste aktivni, kako boste delovali glede tega. No, recimo, če vsi ogledamo vprašanje e, TTIP-a, kako bo to vplivalo na varstvo oziroma zdravje in varstvo pri delu? In kaj boste le te ukrenili v, uh, prakti v praktičnem smislu? Sedaj. pyydettyjä puheenvuoroja on useampia, mutta voin ottaa vain viisi puheenvuoroa ja luen. Tore se dai, voimme meille pet govorcev, v postopku pritegnite pozornost predsjednika. Sak lahko govori največ ena minuta, na to pa bo spregovorila komisarka Tyson. Najprej gospod Bolzak za e LS, nato Zani za SND, nato gospod SND za IKR, e gospa Lopes za GUE in gospa Morvaj za nepovezane poslance. Gospod Bolsak, izvolite, ena minuta.

Vendar preveč zakonodaje lahko pomeni manjšo konkurenčnost, ekonomsko gledano, stroški se povečajo. Moj kolega Mani je povedal isto. Potrebujemo zakonodajo, ki bo zaščitila delavce, vendar mora biti dosledna in transparentna. Všeč mi je pristop komisarke in bi se zahvalil komisiji za to delo. Gospod Zenaj, eno minuto izvolite. Ker sem se pa na sotelne kupi. Hvala. Gospod predsedujoči, to je tema, ki sem jo skušal preiskovati že v preteklosti. In letos julija sem komisijo vprašal nekaj glede tega in dobil sem zelo zanimiv odgovor. Govorimo o 24 direktivah, ki obstajajo na tem področju. Vendar prenos teh direktiv je odvisen od držav članic in tudi nadzor izvajanja. Menim, da komisija tu nima dovolj orodij na voljo. Če želimo zagotoviti zdravje in varstvo pri delu v državah članicah, potem moramo biti aktivni, komisije pa tudi. Ja, Marjuš, ena minuta. Gospod predsedujoči, vprašanje zdravja in varstva pri delu je zelo pomembno, ne zadeva le današnje družbe, temveč to je nekaj, o čemer se že pogovarjam več let in tu imamo pomembno človeško dimenzijo kajti zdravje je zelo pomembna uh, dobrina, če tako rečemo, za vsako človeško bitje. In če se zakonodaja ne izvaja, potem lahko podjetja nezakonito eh, med sabo tekmujejo, saj lahko uh, znižajo stroške in tako izkljujejo konkurenco, konkurenčnost. Če se pravila ne izvajo, potem imamo večje stroške za zdravstvene sisteme držav članic. Tudi to je pomembno in tudi to je treba upoštevati. Zlasti v tistih državah, kjer so uh, torej politike bile prizadete zaradi številnih ukrepov. Gospa Lopes, izvolite. Hvala, gospod predsedujoče. Eh, izključevanje eh, sindikatov, eh, prekernost delavcev so faktori, ki jih komisija ne upošteva. Delovne nesreče, smrtne nesreče so se povečale v zadnjih letih. In to bo še naprej tako, če ne bodo zaposleni bolj vključeni v sprejemanje ukrepov glede varstva predelov. Poleg tega komisija nima pravih podatkov glede tega, kar se dogaja na trgu dela. Na številnih področjih potrebujemo konkretne ukrepe, komisija pa je nekoliko indiferentna celo glede izvajanja uh, določenih direktiv, ki jih je sprejela. No, to, temu smo že bili priča, recimo na, na področju direktive o nevarnih kemikalijah. Tako da mislim, da moramo zagotoviti več jamstva za delavce. Morava je še minuto, kaj ve? Pa morava je ena minuta. Köszönöm szépen, kedves biztos asszony, eh, nálunk majd. Hvala lépa. Na Magyarskem je le malo odvetnikov, ki bi želeli zavarovati pravice delavcev. Eden od teh pa me je kontaktiral, poslal mi je SMS. Ta oseba dela uh, tako, da pomaga žrtvam, ki delajo v multinacionalkah. In povedal mi je, da se ljudje bojijo oditi na bolniški dopust. Bojijo, se strah jih je oditi na, na uh, stranišče in mora nositi težka bremena celo uh, ženske, zato pa zaslužijo plače, ki so okoli ene petine plač, ki jih zaslužijo njihovi kolegi na zahodu. Gospa komisarka, kaj boste storili za to, da boste zavarovali ljudi, ki živijo v takšnih služenskih situacijah? Še za eno minuto, gospa eh, komisarka Tyson, izvolite. Se bomo, da. Ah. Okay. Dankjewel, voorzitter. Eh, dames en heren beste collega's van het parlement ik zou u willen. gospod eh, predsedujoči dragi kolegi hvala za današnjo razpravo. to je odlična priložnost da lahko eh, ponovim kako pomembna je ta tema da izboljšamo pogoje dela za državljane. moramo se posvetiti uh, varstvu in zdravju pri delu. Zabeležila sem si to, kar ste dejali, to, kar vas skrbi. Težko bom sedaj na vse odgovorila. Pozno je že, vendar moramo sprejeti nov okvir. Ta okvir obstaja, to je že dobro. Ima konkretne cilje, zato da je imeli konkretne ukrepe, Eh, cilja na, na preventivo in tudi upošteva demografske spremembe. Zlasti dejstvo, da smo priča staranju aktivnega prebivalstva. Kot uh, smo že slišali in kot smo že rekli, sedaj uh, pripravljamo oceno Evropskega pravnega reda. Imamo 24 direktiv, uh, in uh, skušali bomo ugotoviti, kaj treba storiti, tako da bomo videli, kaj bo uh, ocena tega dela in potem bomo videli, kako bi lahko uh, čim bolj strukturirano se odzvali za to, da bi vzpostavili konkretne politične uh, ukrepe, tako da bi se na terenu izboljšala situacija. Veliko vprašanj ste zastavili glede zdravja in varstva pri delu v MSP-jih. Glede tega treba kaj storiti. V MSP-jih se veliko dela in tudi tam je treba zagotoviti zdravje in varstvo pri delu. In manj pravil, Eh, ne sme pomeniti manj varstva. No, moramo ugotoviti, če bi lahko z nam pravili zagotovili eh, boljšo varstvo. Kar zadeva nesreče, eh, navedli se številke, in vsaka nesreča je nesreča preveč. Tu ne gre le za številke. In v prejšnji strategiji uh, smo že ugotovili, da je število nesreč se zmanjšalo, vendar pa sedaj obstajajo nova tveganja, ki so v nastajanju in moramo biti tudi na to pozorni, ko bomo pripravljali prihodnjo zakonodajo. In potem vprašanje stresa na delovnem mestu. V predhodnem strateškem okviru smo uh, se s tem ukvarjali. No, sedaj pa smo vključili tudi mentalno zdravje v nov strateški okvir in vsi poznamo ljudi, oziroma vsi vemo, da smo vsi sko vse skozi dostopni 24 na dan. In poleg sebe imamo aparate, ki nam to omogoča in tudi to nam povzroča do, do, dodaten stres. In tudi ta, to moramo proučiti, tudi ta vprašanja. In potem še en element. Evropska agencija za zdravje in varstvo pri delu trenutno izvaja kampanjo, ki spodbuja varna in zdrava delovna mesta v Evropi in naslov te strategije je upravljanje stresa na delovnem mestu in tu gre torej tudi za politično delovanje, ki je povezano z vsem tem, torej da imamo neko akcijo, e, neke ukrepe skupnosti e, na tem področju. Torej, mi sodelujemo tudi z GD Sanko, oziroma sedaj se imenuje GD Zdravje, ima torej nove ime, kajti varstvo potrošnikov je sedaj uh, v drugem gedeju. No, kakorkoli že, zelo pomembno je, da se posvečamo v zdravju vase pri delu in zlasti moramo biti zelo konkretni in imeti konkretne cilje uh, glede na sektorje. Danes smo recimo govorili o nevarnosti azbesta. Azbest je že dolgo prepovedan, vendar pa je še vedno prisoten v številnih stavbah in številni ljudje delajo eh, v teh stavbah oziroma eh, sodelujejo pri razgradnji teh stavb in so zato izpostavljeni tveganjem. In vemo, da obstaja zakonodaja na tem področju, s katero se želi zaščititi te, te delavce. In ta zakonodaja je tudi ena od, e, en, ena od uh, direktiv, ki jih bomo proučili, ko bomo proučili vse 24 direktiv. Ko bomo ocenili vse obstoječe direktive, bomo videli, kaj je treba storiti na politični ravni glede um, vseh vidikov, pa tudi glede azbesta. S tem se vsekakor ukvarjamo. Gospa Jongerjus nas je vprašala, kaj bomo storili glede policistov. In naj vam povem, da nisem vedela, da niso vključeni v direktivo. No, glede tega je treba tudi storiti, tudi glede tega sektorja in bom proučila to vprašanje. Dragi kolegi, zelo vas je motivirala ta razprava. E, ta tema vas zelo zanima in zelo se veselim prihodnega dela z vami. Na tem področju vidim, da bomo imeli dobro sodelovanje z vsemi akterji tudi socialni partnerji, ki so naši partnerji glede vseh tih vprašanj. Hvala za vašo pozornost in veselim se prihodnega sodelovanja z vami. Ja. Hvala lepa. Gospa komisarka Tyson, razprava je zaključena. Eh, Sedaj pa imamo ustno vprašanje komisiji gre za zdravje in varnost na delovnem mestu. V imenu odbora za zaposlovanje bo besedo dobila gospa Marita Ulfskog. Izvolite. Hvala lepa. Gre za enakost pri zaposlovanju. To je eno temeljnih načel.